sedaj pa prehajamo k delu. Končen osnutek dnevnega reda, ki ga je eh, potrdila konferenca predsednikov v skladu z členom 149, ste prejeli. Rad bi vas eh, opozoril, da je odbor eh, Juri eh, sprejel eh, dve odločitvi in sicer poročilo Ferreira in pa poročilo Zvjevka. V skladu z devetim členom, osmim odstotkom poslavnika bomo o teh dveh poročilih glasovali eh, med predvidenim glasovanjem danes. Kar zadeva izjavo eh, sveta in pa komisije glede eh, priprav na Evropski svet 25. in 26. junija, je skupina zelenih eh, prosila, da bi razpravo v okviru enega predstavnika na poslansko skupino nadomestili z polnopravno razpravo. Torej, eh, da vam razložim, zeleni prosijo, da bi lahko pri razpravi sodelovali vsi poslanci. Kot posledica tega eh, bomo eh, o ustnih vprašanjih na temo preglednosti pakta stabilnosti in rasti razpravljali po glasovanjih, torej ob 20.30. Sedaj pa dajem besedo gospodu Filipu Lambercu, da predstavi zahtevo svoje skupine. No, Eh, hvala lepa, odlično ste predstavili naš eh, predlog. Utemelitev je povsem preprosta. Evropska unija, še prav posebej pa evroobmočje, eh, se nahajata v odločilnem obdobju in zato predlagamo, da bi na tem zasedanju razpravljali eh, o eh, načrtu za eh, ulaganja gospoda Junkarja in pa o poročilu Beres in menimo, eh, da potrebujemo več eh, časa za to prvo eh, razpravo. Gospod Weber, vemo, da včasih dnevni red ni tako natrpan, ampak tokrat temu ni tako in mislim, da bi o teh ključnih zadevah morali razpravljati v tem pomembnem trenutku. Gospod Zimr želi podpreti ta predlog. Beseda je vaša. Ja v imenu svoje skupine bi rad predlog Filipa Lambrca podprla. Mislim, da je res zelo pomembno, da v okviru te razprave in glede na situacijo, v kateri se nahajamo, razprave ne omejimo zgolj na razpravo, pri kateri bodo se lahko sodelovali predsedniki poslanskih skupin. Potrebujemo več časa, potrebujemo več časa za govor in. Eh, zato mislim, da eh, bi bila takšna razprava dober demokratičen eh, signal. Na ta način bi lahko tudi drugi poslanci predstavili svoje mnenje. Želi kdo nasprotovati temu predrogu gospoda Lamberca? Nesuno. Nihče. Torej. Bomo glasovali o predlogu gospoda Lamberca. Če bo ta predlog sprejet, bomo imeli daljšo razpravo. Samo trenutek, samo trenutek. Če bo sprejet predlog gospoda Lamberca, potem bomo imeli bolj poglobljeno razpravo in o ustnih vprašanjih bomo potem razpravljali ob 20.30. Če pa ne bo sprejet predlog gospoda Lamberca, potem bodo lahko spregovorili zgolj predstavniki eh, poslanskih skupin. Kdo je za predlog gospoda Lamberca? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjen. Eh, no, <laughs> rezultat je izjemno jasen, ampak če želite, da to preverimo, lahko preverimo. Glasujemo. Hanno votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In predlog je zavrnjen. Glede na dnevni red, oziroma glede na to glasovanje, bo dnevni red ostal nespremenjen. Sedaj.